naslednika instrumenta razvojnega sodelovanja v okviru prihodnjega večletnega finančnega okvira. Najlepša hvala, gospa Reding. Razprava je s tem končana. Glasovanje bo jutri opovdne. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo kolegice Wallis o možnosti politike za napredek na področju evropskega pogodbenega prava za potrošnike in podjetja. Dajem besedo pročevalki za štiri minute. gospod predsedujoči. O evropskem pogodbenem pravu govorimo že več kot deset let. Sedaj je čas za ukrepanje. In res sedaj notranji trg potrebuje dodatno spodbudo glede dodatnih transakcij. To je sedaj najboljši čas za to. Odbor za pravne zadeve je za to, da sprejemo nov izbirni instrument evropsko pogodbeno pravo za potrošnike in podjetja. Mislim, da bi to lahko bila velika pomoč. Bomo pa imeli za naslednji korak zelo stroge kriterije. Moramo zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov, višjo raven, kot pa imamo sedaj raven v večini držav članic. To mora biti ukrep, ki bo prijazen za MSP-je, moramo jim dati možnost, da čim lažje izvaja svoje poslovne dejavnosti v okviru tega pogodbenega prava. Prav tako s tem ukrepom ne bi smeli škodovati mednarodnemu pravu. Postopek mora temeljiti na dokazih, potrebne so ocene učinka, pri postopku pa mora sodelovati tudi parlament. In sedaj je konec časa za govorične, sedaj potrebujemo ukrepe nekateri pravijo, bomo pač samo uporabili idejo škatle z orodjem. Naj vam povem naslednje. Bodite zelo previdni pri tem, kajti zdi se mi, da bi škatla z orodjem brez izbirnega dokumenta potencialno celo bolj škodljiva za nacionalno pravo, kot pa škatla z orodjem z izbirnim instrumentom pri tem se spoštuje avtonomijo posameznih strani in pri tem se ne škoduje nacionalnemu pravu. Sedaj, ko gremo naprej, mislim, da moramo zagotoviti um, pravico za potrošnike in podjetja že vnaprej. Že vnaprej moramo dati možnost, um, da bodo um, dobili pravičnost in obenem tudi višjo gospodarsko rast. Skratka, um, časa za besedičenje je konec, sedaj je čas za ukrepanje. Hvala, kolegica Wallis. Prehajamo na postopek Catch the Eye. Kolega Baldesere dobi besedo. Hvala lepa, predsedujoči, gospa komisarka. Najprej čestitam poročalki Wallis za odlično poročilo. Popolnoma podpiramo vsebino poročila potrebujemo izbirni instrument, ki potem vodil v uredbo. Samo to lahko zagotovi ustrezno evropsko pogodbeno pravo. Izbirni instrument ne bi vodil v popolno skladitev, prav tako tudi ne bi zamenjali pogodbenega prava v posameznih državah. Bi pa vsi imeli alternativno možnost za reševanje sporov. Pogodbene strani bi morali imeti torej novo možnost. Zato se ne strinjam, da bi morali nekateri imeti omejitve samo pri EU pogodbah. Ne želimo tega pogodbenega prava omejiti samo na tržne projekcije. Potrebujemo pravo pogodbeno podlago um, za pravo evropsko pogodbeno pravo. Hvala. Hvala, kolegica Regner je naslednja. Hvala, predsedujoči. Gospa komisarka, vizija evropskega pogodbenega prava je pravzaprav čudovita, ampak konec koncev potrebujemo nekaj pozitivnega za evropejce in evropejke, kajti sicer ideja o to vrstnem pravu eh, pomeni samo nek eh, ambiciozen projekt in ravno najšipkejši potrošniki so tisti, na katere moramo najprej pomisliti. Eh, bistveni element poročila kolegice Wallis, prostovoljni instrument, je nekaj težko sprejemljivega za večino potrošnikov. To je zanje prekomplicirano in težko se bodo sami odločali pravo, katere, oseb, eh, katere države bodo uporabili. To bodo verjetno naredili njihovi eh, sogovorniki, torej večja podjetja. Zato mislim, da bi morali v bistveno večji meri razmišljati o drugih možnostih, ki jih vsebuje nabor orodji. Hvala, kolegica Regner. Sledi kolega Paška. vážený pán predsedajúci vážená pani komisárka vážení kolegovia rád by som sa zahválil kolegici Vali za zelo pogumen korak naprej. Ne vem, kako bo s to pobudo v prihodnosti, ampak moramo se zauzemati za to, da bi ponestavili situacijo na tem področju za evropske potrošnike, tako da bodo lahko potrošniki um, izdelek kupili po enakih pogojih doma in v tujini. Kar se tiče vpliva na nacionalno zakonodajo, tukaj bi imeli sistem, ki bi ga lahko izvali tudi po celotni Evropski uniji, po enotnih standardih. To je zelo zanimiva ideja, ampak jo bomo zelo težko izvedli v praksi, se mi zdi. Po Evropi imamo pač zelo različne pravne sisteme, ampak vseeno mislim, da bi bilo pametno vsaj poskusiti, nič uh, eh, njemu izgubiti. Najlepša hvala. Kolegica Rojtova dobi besedo za zaključek postopka CatchDI. Dobrovoljni smo mi institut, igriš pri naš. Hvala lepa, gospa komisarka. Torej, izbirni instrument ima svoje pomakljivosti, ampak je pa to dober način, tega kako bi zmanjšali razlike v pogodbenih pravih po EU to včasih vodi celo v 60 odstotkov izgub za eh, potrošnike podjetja. Prav tako zelo različne eh, vrste, um, naprimer pogodbenega prava, potem potrošniškega prava, različne računovodske standarde, različne davčne sisteme in tako dalje. Različne sisteme po evropskih državah. V desetih državah, naprimer, v Evropi, um, potrošniki niso um, dobili 50 odstotkov od stotih preizkušenih proizvodih. Ponekod so bili proizvodi zelo cenejši v eni državi kot pa v drugi državi. Prav zato sem za standardizirane um, izbirne pogodbe, ki bi jih lahko prevedli vse jezike, no poleg tega pa obstaja še veliko drugih težav, ki bi jih morali rešiti. Hvala. Najlepša hvala. Postopek CHDA je s tem zaključen. Za konec razprave pa dobi besedo še podkup predsednica Redingova. Uh, Hvala lepo, gospod predsedujoči. Tudi sama bi se rada zahvalila poročevalki Dejani Wallis, enako pa tudi Hans Peter Majerju in pa Petikanen za odlično delo pri tem dosjeju. Sedaj po svetovni gospodarski krizi je treba spodbuditi notranji trg to je jasno. In potrebujemo notri, notranji trg, če želimo zagotoviti um, večjo gospodarsko rast, večjo zaposlenost in pa inovacije. Kakšna je trenutna situacija? Vsako četrto podjetje um, deluje samo v čezmejnih poslovnih dejavnostih. Tisti, ki poslujejo, pogosto omejijo svoje operacije samo na nekatere države članice, ne pa vse. To pomeni, da ne izkoristijo potencijala notranjega trga v celoti kako pa to potem vpliva na potrošnike. No, potrošniki pač ne morejo izkoristiti vseh možnosti notranjega trga, enako kot ne tudi podjetja. 61 odstotkov vseh čezmejnih naročil sploh ni ustrezno izvedenih. In to ravno iz tega razloga. Notranji trg torej ne deluje v celoti niti za potrošnike, niti za podjetja. Prav zato je komisija začela posvetovanje o možnostih za zakonodajne um, akte na področju pogodbenega prava. Glede na to je potem tudi um, parlament pripravil to mnenje. Pomakljivosti na notranjem trgu so deloma tudi posledica um, razlik v evropskih pogodbenih pravih. Tukaj so potem še druge pomankljivosti. O tem se strinjam, ampak um, nedavna um, študija Eurobarometra je pokazala, da je od enajstih ovir razlika pri pogodbenem pravu um, tista, ki največ povzroči največ škode na notranjem trgu. Počasi moramo začeti odpravljati vse te ovire, Začeti moramo pri pohodbenem pravu, kar je prioriteta. Že deset let se tudi v parlamentu pokvarjamo um, o tej točki. V redu v parlamentu je deset let, ampak um, druge pa celo 30 let. Strokovnjaki o tem govorijo že 30 let. Dolgo časa že analiziramo te predloge, ampak to je sedaj treba uveljaviti tudi v praksi. In se strinjam s poročevalko, sedaj je končno napočil čas za to, da ukrepamo treba je ugotoviti, kakšne pozitivne korake lahko storimo v prihodnosti. Eh, zabeležil sem si tudi to, da ste omenili različne politične scenarije iz zelene knjige, eh, podpirate inovativne možnosti za izbirni instrument, pomeni ne popolna uskladitev, ampak bi pa imeli možnost, potrošniki in pa podjetja bi imeli možnost, da izberejo vse evropski sistem. Prav tako um, sem videla tudi podporo za um, instrument, ki bi veljal za um, transakcije med um, potrošniki in podjetji, prav tako pa tudi med samimi potrošniki. To velja med samimi podjetji, to velja tudi za digitalno osebino in pa za nekatere um, storitve. Prav tako sem si zabeležila tisto, kar pravijo številni poslanci parlamenta. Ne glede na to, kakšen instrument bomo imeli v prihodnosti, instrument mora omogočiti potrošnikom visoko raven zaščite, tako da jim ne bi oduzeli zaščite, ki bi jo sicer lahko uživali po nacionalnem pravu. To je nujen pogoj. Če tega ne bo, potem ne bomo uspešni pri svojem delovanju. Kje smo sedaj? 3. maja je komisija objavila rezultate študije o izvedljivosti. Eh, to je pripravila um, strokovna skupina za Evropsko pohodno pravo. Vse zainteresirane strani smo pozvali k temu, da podajo svoje pripombe. Komisija analizira rezultate javnega posvetovanja in komisija bo potem pripravila tudi zelo podrobno oceno učinka. Tako bomo ugotovili, kakšne korake moramo sedaj napraviti in kdaj, tako da bomo še pravočasno ustrezno spodbudili notranji trg. Želimo notranji trg, kjer bomo ustvarili nova delovna mesta in povečali gospodarsko rast. In sicer tako, da bomo um, razširili delovanje trga za MSP-je, obenem pa bomo tudi omogočili um, večjo izbiro in pa boljše um, pogodbe in možnosti za evropske potrošnike. Hvala. Reading. Najlepša hvala, gospa Reding. Razprava je s tem končana. Glasovanje bo potekalo jutri opovdne. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo kolegice Hirš.